potekalo jutri ob 11. Na koncu pa imamo še kratko predstavitev poročila Migueles in sicer o aplikativnih raziskavah na področju ribiške politike. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ta trik z ugasnitvijo luči je bil odličen, to bi morali storiti večkrat zlasti za tiste, ki so abonirani na nočna plenarna zasedanja. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, gospod predsedojoči. Ohranjanje ekosistemov mora biti skladno za trajnostno uporabo morskih virov in to je povezano tudi s stikom ljudi z ekosistemom upoštevati moramo inovacije. Potrebujemo ravnotežje. Raziskava ribištva je nujno pomembna, ko izdajamo priporočila in ko dajemo priporočila zakonodajalcem. Potrebujemo zadostne podatke in to je nujno za solidno in trajnostno ribiško politiko. Znanstveniki so mi povedali, da ni problem denar, ampak človeški viri. In mislim, da je to dober prikaz problemov, ki jih imamo na področju ribištva. Ne gre za to, da nimamo dovolj sredstev, gre za dvojni problem. Gospod komisar, na eni strani imamo zneske v sedmem okvirnem programu za a, morske raziskave in ta sredstva niso zadostna za to, da bi dejansko dobro rešili probleme, ki jih imamo. Poleg tega pa je tako, da znanstveniki, s katerimi sem bila vedno v stiku, imajo probleme In ti problemi so delno povezani z tem, da obstajajo različni pristopi na področju akvakulture. To je multidisciplinarna znanost. V sedmem okvirnem programu ista sredstva pokrivajo ta področja in tako se področje med seboj dopolnjujejo. Znanstvena skupnost ima težave pri tem, da bi združila potrebne znanstvenike, kar zahteva sektor. Znanstveniki imajo občutek, da da se, da se komisija osredotoča na temeljne raziskave, zlasti to velja za povezavo med podnebnimi spremembami in ribištvom. Potrebujemo produktivno ribištvo v čistem morju in zato morajo znanstveniki delati na tem področju, zato pa potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva. Za zaključek bi rada omenila še en problem. Namreč, da nimamo dovolj mladih znanstvenikov na področju ribiških raziskav. To verjetno izhaja iz tega, da te karijere niso tako privlačne kot druge. Morali bi ustanavljati univerzitetne programe, ki so zanimivi in ki obetajo dobre poklicne karijere potrebujemo tudi ulaganja v aplikativne raziskave in moramo zagotoviti, da bomo rezultate lahko primerjali. Potrebujemo tudi primerljive podatke in zato potrebujemo sodelovanje med različnimi raziskovalnimi inštituti. Mislim, da je tudi nujno, da vključimo tudi raziskave ribičev, ko oblikujemo ribiška poročila na katera se opirajo potem tudi znanstveniki. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dajem ponovno komisarju. Hvala predsedujoči, spoštovani poslanci. Dobro je govoriti o vlastnem področju odgovornosti. Komisija pozdravlja poročilo o aplikativnih raziskavah na področju ribiške politike in se zahvaljuje poročevalki Rose Miguel Seramos ter odboru za ribištvo za odlično upravljeno delo. Poročilo prihaja v pravem trenutku, ko gre za uh, novo obravnavo uh, pomorskega prometa in ribištva in pred pripravo zelene knjige o skupni ribiški politiki, ki vključuje tudi poglavje o raziskavah. Komisija se v osnovi strinja z osnovnimi elementi tega poročila. Prav tako podpir, eh, pozdravljamo podporo pomorskemu raziskovanju, zauzemamo se za nove infrastrukture, nove izobraževalne pobude, za boljše eh, prekrivanje posameznih disciplin, izboljšano Eh, sinergijo med institucijami in eh, drugimi raziskovalnimi ustanovami. Komisija želi zagotoviti dovolj sredstev za eh, ribo, za morska raziskave in za ribištvo, pa to povezati tudi z drugimi sektori, gozdarstvom, kmetijstvom, biotehnologiji in temo šest okolje. tako ribogojstvo kot ribištvo bodo profitirali od povečanih sredstev. Komisija se bo še naprej prizadevala za to, da bo podpirala eh, raziskave in s tem podeljevala več vidnosti ribištvo in ribogojstvo. Potrebno je zagotoviti dobro ravnovesje med raziskavami, politikami in osnovnim raziskovanjem. Potrebno je spodbujati diseminacijo rezultatov in izboljšati sodelovanje med nacionalnimi raziskovalnimi programi. Prav tako bo komisija to podprla tudi v um, širšem, širši razšeznosti, ko bo šlo za splošen okvir za evropske raziskave. Spoštovani predsedujoči, poslanci, glede na pobude, ki sem jih opisal, mislim, da predstavljajo dobro osnovo, na katerih lahko izboljšamo stanje v sektorjih ribištva in ribogojstva in to s pomočjo inovativnih raziskav v okvirnem programu. Oni bodo prav tako profitirali od izboljšenega usklajevanja nacionalnega raziskovanja eh, in vse skupaj v okviru eh, ribiške politike. In če lahko dodam še lasten stavek, jamčim vam, da to ni bolj zakomplicirano, kot je bilo prej. Zato, ker isti ljudje delajo na tem. In uh, sodelovanje, ki ga imava z komisarjem Borgom na tem področju, je resnično dobro in je vzgledno za to, kako bi naj raziskave potekale, kaj ti potekajo čez sektorsko. In uh, zato je ta ureditev še boljša kot prejšnja. Uh, hvala za delo, ki ste ga odpravili. Resnično je odlično. Najlepša hvala, gospod komisar. Glasovanje bo potekalo jutri o pol enajstih. Naslednje zasedanje jutri, četrtek 19. februar ob 9. Mislim, da lahko sedaj dokončno gasnemo luči. Zasedanje je končano. Hvala.